demokracije EFT in od 23. junija 2010 naprej bo samostojni poslanec. In eh, potem so mi pristojni organi nizozemske povedali, da je gospoda Luisa Bontesa nadomestil gospod Lukas Hartong in gospod Žanin Henis Plašart pa gospod Jan Mulder. Eh, zamenjava Eh, začne veljati od 22. junija 2010, se pravi od včeraj. Pozdravljam dva nova kolega med nami. Eh, hvala lepa. Eh, v skladu s tretjim členom, drugim odstavkom pravilnika Evropskega parlamenta sta pre je treba pač um, preveriti mandat in tudi počakati na eventualne ugovore, vendar do takrat uh, bosta uh, sodelovala na sejah uh, s vsemi pravicami pod pogojem, da bosta dala izjavo, da ne upravljata nobenih uh, funkcij, ki ne bi bile. Uh, skladne z funkcijo poslanca Evropskega parlamenta. Poleg tega smo dobili tudi prošnjo